Povedati pa moramo žalo novico. Ian Paisley je preminul. Star je bil 79 let, 25 let pa je delal v tem parlamentu. Najprej je bil tudi minister na Severnem Irskem. Dame in gospodje, naj povem, da mi je več kolegov povedalo to, da bomo dobili v naslednjih nekaj minutah poročila o dramatičnem dogodku pred libijsko obalo. 250 eh, ljudi naj bi potonilo na čovnu, 36 jim se je uspelo rešiti, ampak vsaj 150 ljudi naj bi izgubilo življenje. Mislim zato, da je naša moralna dožnost, dame in gospodje, da naredimo vse, kar je v naši moči za to, da preprečimo, da bi tudi v prihodnje prihajalo do podobnih eh, humanitarnih katastrof. Tega si enostavno ne moremo dovoliti. V preteklem tednu sem vam že sporočil in danes bi rad ponovil, jutri tik pred glasovanjem bomo dejansko imeli snemanje v krogu 360 stopinj. Ne opravičujem se, to ne bo jutri, pač pa v sredo, tik pred glasovanjem. In tu bomo dejansko imeli snemanje v polnem krogu 360 stopinj. Lepo prosim, da ste vsi prisotni kajti za mnoge, ki uporabljajo sodobno tehnologijo, je to tudi priložnost, da bodo videli, kje sedite, kje je vaše mesto. Prav tako bodo obiskovalci v centru za obiskovalce lahko videli, kje sedijo njihovi poslanci. Lahko se tudi našminkate, če želite, Kot so mi povedali, to je seveda zelo pomembna novica. Torej, v sredo ob 12. bomo naredili posnetek 360 stopinj. Zapisnik in sprejeta besedila z dne 17. julija so na voljo. Ali ima kdo kako pripombo? Ne. Potem je zapisnik s tem sprejet. Vrsto najav imam, dame in gospodje. Pristojni španski organi so